najprej dobi eh, besedo Izabel Toma, prosim. Pa Toma, attendez un moment, juste. Trenutek, gospa Toma. Meine Damen und Herren, ich darf... Gospin, gospodje, prosim vas, da molči, zapustite eh, dvorano in po možnosti hitro. Gospa kolegica van Brindt. Gospa Lunaček, sedite prosim ali pa zapustite dvorano in gospo kolegico van Brent in gospoda Ranta, kar lahko vzamete sabo. So. Gospa Toma, prosim, beseda je vaša. Uh, gospa komisarka, gospe in gospodje, danes govorimo o tehnični reviziji, potem ko so bili za, uh, izvajani operativni programi. Gre za obdobje 2014-2020 in to za vse elemente tega programa. Leta 2014 več kot 300 operativnih programov še ni bilo sprejetih, tako da nismo mogli prenašati sredstev v skladu s 13. členom uh, iz ali v te programe. Gre za vse države članice, gre za uh, eh, morebitno izgubo 20 milijard evrov. Za nekatere države je bistvenega pomena, da se eh, sredstva uporabijo. Za Češko velja eh, izguba eh, 99 odstotkov, eh, za Španijo prav tako veliko, več kot 50 odstotkov za Združeno kraljestvo in tako naprej. 19. člen omogoča spremembo in to v letošnjem letu, zato da prenesemo sredstva eh, iz leta 2015, če programi niso bili sprejeti. Ravno zato predlagamo revizijo samega programa. Učinek je ogromen in velja za vse države članice. Naš proračun ne deluje dobro in eh, tudi to moramo poštevati pod vprašajem je eh, resnicoljubnost našega sprejemanja politike. Imamo velik primankljaj investicij. Čutimo pomankanje sredstev v strukturnih skladih eh, in ker operativni programi niso sprejeti, ker obstajajo zamude, pride tudi zamude uporabe sredstev. Vse skupaj bo vplivalo tudi na sredstva odobrena za plačila. Če niso sprejete obveznosti, se lahko prenesejo tudi eh, plačila in to na konec večletnega finančnega okvira. To je učinek snežne kepe in to spodkopuje kredibilnost Evropske unije. Naš proračun se ne more soočiti s takšnimi izzivi. imamo krizo plačil. Zgodi se lahko, da bomo okrepili krizo na koncu eh, okvira. Eh, komisija bo seveda uporabila ves manevrski prostor, ki ga večletni finančni okvir dovoljuje, zato da bi se zoprstavili tem težavam. Ampak to nažalost ni dovolj, gospa komisarka. Parlament je že izrazil svoje pomisleke, ko smo se o tem pogovarjali leta 2013. Ta večletni finančni okvir je prvič eh, dobil manj sredstev kot v preteklosti, prvič v zgodovini Evropske unije. Zaradi različnih elementov v proračunu prihaja do potrebe do revizije, ne tehnične, kakršna je današnja, ampak politične revizije zaradi krize plačil, zaradi strateškega uh, Eh, sklada za investicije in zaradi um, rezerve za prožnost. Vsi vemo, da svet ni naredil tega, kar so obljubili. Smo v krizi in zato moramo razmisliti o sami strukturi evropskega proračuna. Sedaj imamo zgodovinsko priložnost, ne ob tej tehnični reviziji, ampak ob politični reviziji, ki je še pred vrati. Pokriti moramo tri elemente. Državljani so na volitvah pokazali, da dvomijo v projekte Unije. To je prva točka. Drugič, gospodarska kriza zahteva kontraciklične uh, ukrepe, proticiklične ukrepe in o tem se moramo pogovarjati. Govoriti moramo tudi o skladu EFSI na koncu pa imamo še vprašanje demokratičnosti. Kot politiki, kot zakonodajalci se moramo o tem pogovarjati. Kako lahko imamo parlament, ki glasuje o proračunu, obenem pa porabljamo denar brez odgovornosti. Države članice zagotavljajo uh, eh, 75 odstotkov sredstev v proračunu, trenutna struktura zgolj še slabša krizo plačil. Vse skupaj vodi v manjšo solidarnost do državljanov, do ljudi v Evropi. Imam še nekaj časa, eh, na koncu, ki bi ga rada uporabila sedaj, gospod eh, predsedujoči. Imamo različne eh, projekte, ki že potekajo. Prizadevamo si za pravo revizijo večletnega eh, finančnega okvira, gospa komisarka. Sveda se strinjam v neki meri s komisijo. Vedno več je populistov, nacionalistov, in ravno zato ne smemo dovoliti, da naši projekti eh, naletijo na neuspeh. Računate lahko na podporo demokratov v tej hiši, računate lahko na našo podporo. Gospod Fernandez. Hvala, gospod predsedujoči. Prav prisrčno pozdravljam med nami komisarko in želim opozoriti kolege in kolegice na to, da gre za zelo tehničen osnutek, eh, kar dokazuje tudi eh, soglasen sklep tega v odboru, predvsem v odboru za proračun. Vendar to je osnutek, ki je tudi povod za politična razmišljanja, kajti iz tega lahko povzamemo nauke za prihodnost um, zavlačevanja pri večletnih lečnem finančnem okviru je vodilo do um, zavlačevanja pri operativnih programih, ki pa so spet eh, ključnega pomena za kohezijsko politiko. Evropski sklad za strateške investicije obsega kohezijske projekte, pa tudi eh, sklad za ribištvo, sklad za regionalni razvoj. To so torej skladi, ki se jih tu najbolj tiče. In kohezijska politika je tista politika, ki mm, igra pri tem najpomembnejšo vlogo. Regionalni operativni programi predvsem na področju kohezijske politike in sem sodi tudi socialni sklad in eh, kohezijski sklad, torej ti programi eh, se morajo čim prej brez odlašanja nadaljevati. Ehm, Evropska unija ima 272 regij. Ena četrtina teh regij je Eh, ima 75 ali več eh, povprečnega prihodka, ena četrtina regij pa velja za manj razvita območja. Eh, in s temi skladi želimo odpraviti asimetrije pri razvoju. In sedaj imamo nove okvirne pogoje in pravzaprav želimo doseči tudi vzajemne očinke med posameznimi skladi, kar naj bi vodilo do spodbujanja rasti in zaposlovanja, predvsem pa naj bi omogočili pametno rast. Kohezijska politika obsega tudi raziskovalno dejavnost in inovacije, To velja še posebej za posamezne države članice. Zato je pomembno, da se ne izgubi teh sredstev, sredstva, sredstev, ki pominjo dodano vrednost za celo Evropsko unijo. Gre za prenos sredstev eh, ki pa se ne nanašajo na plačila, temveč na eh, sprejete preuzete obveznosti 71,1 milijarda evrov, ki jih še ni bilo možno uporabiti, izkoristiti leta leto, v letu 2015 in ki naj bi jih eh, lahko izkoristili 2016 in 2017. Odločilnega pomena je, da se izvajajo ti programi in da bomo eh, lahko porabili tudi um, sklad za notranjo varnost, uh, azilni sklad in tako naprej. Vsi ti skladi morajo začeti pravilno delovati in ta prenos uh, sredstev oziroma pregled večletnega finančnega okvira nam bo omogočil, da eh, ne bo oškodovanih 300 programov zaradi že omenjenih eh, omenjenega um, um, um, zavlačevanja. Pomembno je povdariti, da večletni finančni okvir tirja fleksibilnost. Moramo um, pri reviziji moramo upoštevati potrebo porasti po delovnih mestih in potrebujemo tudi fleksibilnost za uvajanje novih programov in zato, da uh, lahko začnemo izvajanjem um, takih projektov, kot je Junkerjeva pobuda Tudi pri tem je možno razmisliti o večletnem finančnem okviru oziroma tudi o uporabi posameznih delov proračuna za uh, eh, Junkarjev načrt. Torej, pregled večletnega finančnega okvira um, je bil obravnavan v odboru in v odboru je bilo to soglasno sprejeto in upam, da se bo isto zgodilo tudi eh, tu na plenarnem zasedanju. Hvala gospod Fernandez. Sedaj pa podpredsednica Evropske komisije, gospa Georgijeva. Eh, hvala gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi poročevalcema gospe Toma in gospodu Fernandešu. Jasno sta predstavila pomen predlaganih sprememb za evropsko gospodarstvo. Pomembno je tudi, da odločitev sprememo čim prej. V Evropski komisiji smo skupaj z državami članicami naredili vse za to, da bi čim prej sprejeli čim več programov v letu 2013. Želeli smo visok standard, kar se tiče kakovosti, eh, učinkovitosti porabe sredstev. Sprožili smo neformalen dialog z državami članicami in to že unaprej, pred formalnim sprejetjem večletnega finančnega okvira. Rezultat je ta, da smo za štiri mesece skrajšali postopek sprejemanja programov v primerjavi s prejšnjim večletnim finančnim okvirom. Ampak na vkljub temu je zaradi poznega sprejetja uh, odločitve v svetu, kar se tiče sprejema večletnega finančnega okvira za 2014 do 2020 in zaradi poznega sprejema zakonodajnih aktov, nismo doživeli takšnih uspehov, kot smo si jih nadejali. 47 odstotkov programov nismo sprejeli v letu 2013. Oziroma 74 odstotkov, se upravičujem. In gre za več kot 20 milijard evrov. Izgubili smo šest mesecev zaradi zamud in v tej tehnični reviziji predlagamo uporabo prošnostnega mehanizma, tako da bi lahko podaljšali to obdobje. S tem bi v skladu z 19. členom uredbe o večletnem finančnem okviru pripravili revizijo večletnega finančnega okvira pred majem uh, letošnjega leta. Z vami želim govoriti o naslednjih treh točkih. Prvič. Uslužbenci v komisiji trdo delajo zato, da bi čim prej sprejeli eh, odločitev, tako da bi imeli 16 milijard uh, v tem letu in preostala sredstva v letu 2016. Drugič, odbor za proračune Evropskega parlamenta je to temo vzel na znanje in je hitro pripravil predlog. Tudi sama se pridružujem poročevalcema in upam na pozitiven rezultat glasovanja gospa Toma in gospod Fernandeš sta oba govorila o potrebi po uporabi prožnosti, za katero se je boril parlament. Želimo si spremembe večletnega finančnega okvira v naslednjih letih. Tudi sama uh, sem zavezana k umestni reviziji okvira. V komisiji bomo ko bo za to napočil čas, pripravili resen predlog. Zavedamo se pomena našega dela, pomena hitrosti našega dela. To je pomembno za naše gospodarstvo, za konkurenčnost, za ustvarjanje delovnih mest, za izboljšanje življenj naših državljanov in državljank. Imate našo zavezo, takoj bomo začeli delati, eh, na tem zagotovili bomo tudi da se bodo sredstva začela zlivati v programe, ki ustvarjajo rast, ki zagotavljajo priložnosti v Evropi. Hvala. Najlepša hvala, gospa podpredsednica komisije. Sedaj pa v imenu odbora regi, gospod Boštinaru. Gospod predsednik, gospod komisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, gospa komisarka, da spregovorimo romunščini. Revizija večletnega finančnega okvira je bistvenega pomena, če se želimo izogniti izgubi sredstev za leto 2014. Gre za številna sredstva, ki jih nismo mogli uporabiti zaradi zamud pri nekaterih programih. Brez dvoma bo, vsaj upam, parlament podprl ta predlog. Kohezijska politika je tista, ki jo te zamude najbolj prizadejejo, kjer so sredstva pod vprašajem najvišja. Naložbena politika je na tem področju zelo pomembna, tako da moramo te težave rešiti. Ne smemo izgubljati časa po spremu današnjega dokumenta. Takoj moramo ukrepati. Proračun za leto 2015 je treba prav tako spremeniti. Komisijo in države članice prosim, da čim prej oblikujejo programe za izvajanje eh, programov, ki so doživeli zamudo. Upam, da te zamude ne bodo deležne novih zamud, ki smo jih že videli na področju kohezije. Gospod Buda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Smo sredi aprila eh, in 47 odstotkov programov še ni bilo sprejetih. To pomeni, da moramo revidirati te birokratske eh, postopke, ki niso učinkoviti. To moramo upoštevati, prioritetno moramo obravnavati to temo, tako da se izognemo zamudam v prihodnosti. Na omestni točki bomo lahko revidirali operativne programe in okvir sam. Vse skupaj mora biti eh, del te omestne revizije, vsi elementi morajo biti del revizije. Govorimo o prenosu 20 milijard eh, za leto 2014 države članice bi lahko uporabile precej več eh, sredstev, sedaj pa obstaja tveganje, da bomo ta sredstva izgubili. Zamude pri obveznostih lahko privedajo tudi do zamud pri plačilih. Pride lahko do težav zaradi uh, izgube sredstev na koncu leta 2014. nočemo, da se težave še poglobijo. Govoriti moramo tudi o obdobju 2015 do 2017. Gre za začetek tega okvira, govorimo o eh, izvajanju celotnega postopka operativnih programov. Vse skupaj pa lahko vpliva tudi na naložbe, tako na ravni eh, regij, kot tudi za vse državljane. Zagotoviti moramo sodelovanje. unesti sredstva v eh, programe, ki že tečejo in zagotoviti njihovo financiranje. Hvala. Zabal. Gospa Gadja Zabal. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot smo slišali, danes govorimo o spremembi večletnega finančnega okvira, tako da bi lahko uporabili večino teh 20 milijard evrov, ki zaradi različnih razlogov niso bili Eh, ta sredstva niso bila uporabljena v letu 2014. Nihče eh, ni proti temu, te odločitve morajo biti sprejete čim prej, zato da lahko nadaljujemo s projekti. Mene pa zanima, kaj se bo zgodilo s plačili, ne zgolj zaradi, zgolj zaradi te revizije večletnega finančnega okvira, ampak tudi zaradi dejstva, da se plačila sedaj prenašajo na konec obdobja večletnega finančnega okvira. Slišali smo že, da obstajajo neplačani in nepoplačani računi in glede na informacije, ki jih imamo, je prišlo do določenega izboljšanja tega področja, kar se tiče uh, prejšnjega finančnega, tega finančnega okvira. Ampak vseeno uh, prenašamo plačila iz trenutnega časa na konec okvira zaradi več razlogov. Prvič zaradi te spremembe, pa tudi zaradi tega, ker so bili programi sproženi preprozno, prepozno.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 Hvala, gospa komisarka. E, torej, sedaj e, načrtujemo večletni finančni okvir in veliko je operativnih programov, ki se financirajo iz kohezijske in strukturne politike in te programe mora komisija sprijeti. 300 operativnih programov je v zamudi v državah članicah in zato moramo revidirati večletni finančni okvir za naslednja leta. To pomeni, da eh, potrebujemo rebalans proračuna eh, dve za leto 2015. Eno milijardo evrov lahko prevzamemo iz leta 2014 na 2015 in to nam bi omogočilo, da Eh, izvedemo določena plačila od 2016 do 2020. Želim izraziti svoje, eh, svoje upanje, da bomo res lahko uresničili te programe. Pri umestnem pregledu 2016 upam, da ne bo prišlo do zmanjšanja plačil v državah članicah, gospod Dep. Uh, madame la commissaire, monsieur. Gospa komisarka, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, najprej bi se rad zahvalil obima poročevalcama, gospe Toma in eh, našemu prijatelju gospodu Fernandešu, se posebej, posebej Žozeju Fernandešu, ker je on tisti, ki skrbi za vse proračunske dokumente, za uh, vsa poročila, res se trudi. V členu uredbe o večletnem finančnem okviru, eh, govorimo o 19. členu. Brez 19. člena bomo izgubili 21 milijard, ki so bile na voljo za leto 2014. To pomeni, da ta sredstva ne bodo na voljo za druge programe v eh, skupnem upravljanju. Zdi se mi precej neverjetno, da imamo takšne navade na evropski ravni, da vsakih sedem let popolnoma uh, spremenimo celotni sistem, da začnemo uh, od začetka, da spreminjamo pravne podlage, da spreminjamo postopke, kar pomeni, da se morajo nacionalni organi prav tako naučiti vsega novega. A je res takšna tabula rasa najboljši način dela? Vsakih sedem let začnemo znova. Parlament pa nima besede, kar se tiče vsebine programov, o katerih se odločajo eh, zunanji akteri. Gospe in gospodje, kolegi, to se mora spremeniti, tako ne moremo več nadaljevati. Takšno slabo upravljanje ni demokratično. Ni dobro in ni demokratično. To je slabo za legitimnost Evropskega parlamenta. Honorevole Urban Crispo. Gospod Urban Crispo. Presidente, stimados kolegas. Gospod predsedujoči, gospe in eh, gospodje, rad bi spregovoril o brezposelnosti med mladimi. Pet milijonov mladih je brez dela. Ogromno izmed teh jih najdemo v Španiji. 300 tisoč mladih je že zapustilo Španijo od leta 2008 naprej. Pogosto smo govorili o uh, tej množici, ki zapušča Španijo in tudi druge uh, države v Uniji. To je dramatično in zato je kriva politika vrčevanja, ki jo vodita tako Evropska ljudska stranka kot tudi socialisti. Sredstva namenjena za leto 2014 bi morali prenesti v leto 2015 v jamstvo za mlade. To je dobro, ampak ta ukrep ne bo dovolj. Gospe in gospodje, Ne smete me napa, eh, napačno razumeti. Gre zgolj za zatiskanje oči. Še vedno imamo politiko, ki ne ustvarja delovnih mest za mlade, kakovostnih delovnih mest, ki jih spremljajo različne eh, delovske pravice. Imamo evropske sklade, imamo države članice, ki bi morale vlagati v dobre javne strukture in infrastrukturo, ki bo dobra za socialo. You, gospod Tarant. Hvala, gospod predsedujoči. Kot drugi sem tudi sam zadovoljen, da bomo na ta način spremenili večletni finančni okvir. Tudi tisti uh, najtemnejši kotiček našega zakonodavskega eh, procesa, svet seveda ne povzroča težav. Veliko je napak. Države članice eh, se osredotočajo na to, da maksimizirajo uporabo sredstev, ne osredotočajo se na kakovost. In zaradi teh napak prihaja do pomankanja certifikacije eh, porabe evropskih sredstev. Komisija želi nadzirati oziroma noče preveč nadzirati držav članic zaradi političnih razlogov. Sistemi, ki obstajajo, so preslabo Eh, oblikovani, da bi jih lahko nadzirali. Parlament je tisti, ki eh, mora zagotavljati nadzor nad programi v eh, skupnem upravljanju. Danes smo priča izvajanju nove generacije takšnih programov in izkušnje niso popolnoma negativne. Potrebujemo kakovostne nadzorne sisteme, ki bodo zagotavljali dobro porabo večine sredstev, če ne že vseh sredstev. Z proračunskega vidika me skrbi, da bomo zamudami pri teh obveznostih, govorimo namreč o 21 milijardah evrov, da bomo s temi zamudami še povečali pritisk na uh, precej nizko raven plačil. Svet pa bo vse skupaj dal na stran in uh, na vse skupaj pozabil v naslednjih letih. Skupina zelenih je močna, ima več kot 50 glasov, seveda bo podprla takšno izvajanje večletnega finančnega okvira in tudi sam se pridružujem zahvali obima poročevalcema. Gospod Arnett. Slišal sem, da nišče ni proti, tako pravite. No, morda sem bil sam izvoljen zato, da ponudim alternativo. Mi smo proti. Verjamemo namreč, da lahko Združeno kraljestvo bolj učinkovito Eh, porabi svoj denar tako, da podpira lasne regije, ne pa da pošilja denar v Brusel. Odbor za regionalni, eh, za regionalni razvoj je za eh, kohezijo, ki predstavlja 33 odstotkov, odstotkov celotnega proračuna. Ampak rezultatov eh, ni. Gre za to, da jemljemo denar državam članicam in s tem nismo eh, dosegli izhoda iz gospodarske krize. Slišali smo, da 21. Eh, milijard eh, evrov mečemo stran. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ta denar vrača državljanom, državam, davkoplačevalcem. Gospod predsedujoči, ne verjamejo vsi, da je odgovor na vsako vprašanje več Evrope. Modri karton za vas. Boste odgovorili? izvolite beseda je vaša rad bi se zahvalil gospodu da je sprejel modri karton in rad bi ga tudi vprašal ker je očitno proti kohezijski politiki in financiranju iz teh skladov in meni da je to nepotrebno ali se zaveda dejstva da v mnogih državah predstavljajo denarje iz kohezijske politike glavne investicije in da se na ta način rešuje finančna in gospodarska kriza v teh državah. Ali se gospod zaveda tega? Gospod Arnat, izvolite. No, Meni se zdi zadeva precej preprosta. Če kot država, mi, Združeno kraljestvo ali pa katera druga država članica, pošiljamo denar v Bruselj in ko ta denar Bruselj pošlje nazaj, bi lahko dosegli boljše rezultate ali pa bolj. Eh, enake ali pa boljše rezultate, če bi financirali te programe v državi članici sami, ker se naša vlada bolj zaveda, kaj se dogaja v tej državi. Za me je zadeva preprosta. Zik panie przewodniczący gospod Maruszyk. Bardzo często na komisji budżetowej gospod predsjednik mi w odboru za proračun dostikrat razmišljamo o tem, kako bi prenos sredstev iz e, ene vrstice v drugo izvedli in kako bi to tehnično opravili, vendar e, ta stvar ni samo tako tehnična, to je samo sistemsko tehnično. Mi pač Eh, vedno izhajamo iz tega, da je proračun EU koristen za države članice. Morda pa je to napačno, kajti proračun Evropske unije je enak 100 troškom, ki jih mora nositi EU. Eh, e če določena sredstva niso izkoriščena, če se nič hudega ni zgodilo, eh, je normalno, da gredo ta sredstva v proračunsko rezervo in na ta način eh, bi lahko s časoma zmanjševali proračun EU. Ta proračun je namreč breme za države članice. Gospod Zdehovski vážená pani eh, vicekomisařko vážené dámy eh, gospod predsednik, gospa komisarka, gospe in gospodje, to poročilo ni eh, pomembno zgolj kot neko tehnično prilagajanje večletnega finančnega okvira, ki ga potrebujemo. To je tudi pomemben politični signal. Mi se moramo zavedati, da državljani EU natančno spremljajo, kaj počnemo, spremljajo naše reakcije na današnja ogrožanja, naprimer ogrožanja za notranjo varnost. In gospa komisarka, mene veseli, da ste držali svojo besedo in da ste prišli k nam eh, s tem prilagajanjem, s temi spremembami in da še naprej želite intenzivno komunicirati s parlamentom. Naj omenim dva sklada, ki postajata če dalje bolj eh, pomembna. Eno je eh, eh, sklad za notranjo varnost, drugo pa je sklad za azil. Eh, mi se soočamo seveda s problemi eh, nezakonitih migrantov. Eh, tu so pomembni, pomembni projekti tudi s pričo. Eh, IS e in eh, drugih organizacij in denar, ki ostane v strukturnih skladih, bi lahko predstavili na to področje, kajti to področje je prednostno. Eh, za take projekte mora biti dovolj denarja, kot je tudi povedal kolega Depre. Ta sprememba bo prav gotovo sprejeta v parlamentu in svetu. Gospod Denano, hvala gospod predsedujoči, gospod in gospodje. To poročilo je tehnično, vseeno pa kaže, da se pogosto eh, nahajamo v takšnih krizah, kot je dejala gospa Toma, bi morali izboljšati eh, način financiranja strukturnih politik. Sam bi se rad dotaknil pravilne komunikacije z državljani, z lokalnimi skupnostmi. Pogosto nimajo dovolj korektnih informacij glede tega, kar se dogaja na evropski ravni. Še nekaj bi izpostavil in to je učinek vzvoda, eh, s katerim dosegamo eh, višja sredstva, tudi na področju naložb. Predlagam poenostavitev postopkov za sprejemanje strukturnih politik. Na ta način bomo eh, izboljšali postopke, izboljšali učinkovitost lokalni akteri bodo lažje izkoriščali eh, sredstva strukturnih skladov. Mislim, da je bistvenega pomena, da izboljšamo dostopnost do teh strukturnih skladov, da izboljšamo njihovo delovanje, da pravilno uporabimo neizrabljena sredstva. Ta sredstva morajo zagotavljati gonilo za rast. Artui. Najlepša hvala, gospod Artui. Gospod predsednik, madame. Gospod predsedujoči, gospa podpredsednica komisije, kolegi in kolegice, sprememba uredbe o večletnem finančnem okviru za leto 2014-2020 uh, eh, mora biti podprta na glasovanju. Ampak vse to kaže na resnost, na kompleksnost, na nesposobnost naših postopkov. Obstajajo primankljaji na področju naložb po Evropi. In te težave še poglabljajo krizo, zaposlovalno in gospodarsko krizo. Izgubili bi lahko 21 milijard, zato ker nismo bili sposobni sprejeti operativnih programov. Potrebujemo pravo politiko. Evropsko unijo pa pogosto ovirajo uh, nespametni postopki. Predlagam torej poenostavitev in to drastično poenostavitev naših postopkov. Omenili ste umestno revizijo večletnega finančnega okvira, gospa eh, podpredsednica. Upam, da boste v vašem predlogu zagotovili ustrezne eh, obveznosti, plačila in prilagoditve, s katerimi ne bomo izgubljali sredstev za instrument za povezovanje eh, Evrope in pa za obzorje 2020. Gre za naložbe v prihodnost. Gospod Cani, hvala, gospod predsedujoči. No, danes lahko seveda odpravimo situacijo, ki, s katero se je ravnalo zelo površno. Več kot eno tretjino sredstev za ti programe je treba prinesti, ker je prišlo do zamud pri izvajanju 2014, pri sprejetju. Torej, um, Ehm, in eh, tudi v Italiji ogotavljamo, eh, da eh, so zamude pravzaprav na dnevnem redu, ampak tudi v Evropi ni dosti bolje. Zato smo se bile za to, da se prožno uporabi večletni finančni okvir in to mora veljati za različne situacije. Smo pred prvo revizijo finančnih perspektiv in prioriteta Evropske unije je treba um, spet um, torej mora biti predmet nadaljnih razprav. Treba je predvsem um, zagotoviti razvoj um, delovna mesta in rast. In sredstva je treba uporabiti konstruktivno in ne smemo jih metati skozi okno. Tudi eh, pred kratkim še se je to dogajalo v Italiji, predvsem v regijah, ki najbolj potrebujejo ta denar. Gospod Montel, gospa Montel. Eh, sprememba večletnega finančnega okvira eh, ima za eh, cilj prenos 21 milijard evrov. Tu gre za 15 odstotkov proračuna za leto 2014. Če bi šlo za tehnično spremembo, bi to bilo dovolj, vendar tu vidimo dejansko skandalozne okoliščine. Dejstvo je, da prihaja do prevelike eh, Eh, birokracije. Eh, dejstvo je, da je eh, tudi bilo zelo veliko neplačanih računov in še vedno čakamo pravzaprav za, na načrte. Teritorijalne skupnosti pa morajo povzročajo tudi pravzaprav eh, določene stroške. Marsi kaj, kar počnemo, je metanje eh, v sod brez dna in dejstvo je, da je eh, upravljanje slabo in državam članicam je treba pustiti njihove proračune in tudi eh, dodeljevanje denarjev. Eh, Francija je bila neto plačnica Ehm, eh, v evropski proračun in sicer v višini 9,4 milijarde evrov v letu 2013. Eh, gospod eh, Murešan. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, pozdravljam spremembe večletnega finančnega okvira in tudi eh, želim povedati, da sem poročevalec v Senci eh, v odboru za proračun. Eh, vse je bilo pravzaprav potrebno za to, da zagotovimo, da države članice ne zgubijo sredstev, ki so jim bile eh, dodeljena. In uredba o večletnem finančnem okviru in tudi o evropskih strukturnih skladih sta privedli do spremembe eh, eh, pri eh, pogodbah in mi moramo seveda sedaj zagotoviti, da skladi ne bodo zgubili denarja. V prihodnje moramo storiti več. Naslednja uredba o večletnem finančnem okviru se bo morda tudi eh, sprejela pozno in parlament pravzaprav mora storiti svoje in tudi svet mora storiti svoje in mi eh, računamo eh, na komisijo, da bo hitro ukrepala za to, da ne bo prišlo do poznega sprejema uredbe o finančnem okviru. Eh, mi eh, se zavedamo. Eh, pomankanja eh, investicij in zaradi tega je tudi potrebno pravočasno sprejeti dokumente, ki so potrebni za implementacijo evropskih eh, politik. To je pomembno za ustvarjanje delovnih mest in mi moramo seveda eh, v času velike brezposelnosti biti še toliko bolj pozorni. Nekatere države članice imajo uh, že sprejete skoraj da vse operativne programe, nekatere druge, naprimer Romunija, uh, zamujajo. Eh, zlasti neto prejemnice morajo pravzaprav hitro sprejeti in pravočasno sprejeti vse programe in še nekaj zadnjega, na kar želimo upozoriti. Tu gre za sredstva za obveznosti v drugi polovici, torej mi eh, ne smemo eh, dovoliti, da bi pač tu prišlo do problemov v drugi polovici MFF-a. Hvala lepa. Gospa Moody, eh, tako kot drugi kolegi, tudi jaz upam, da bo to pozneje sprejeto. Ti operativni programi Eh, so povezani z realnimi ljudmi. Poznam jih eh, in eh, v moji regiji pričakujejo 500 milijonov funtov iz kohezijskih sredstev. Vlada Združenega kraljestva pa ni Eh, pravočasno sprejela operativnih programov in zaradi tega bi utegnilo priti do eh, zamud eh, in posledica bodo pravzaprav tudi izgube delovnih mest. Tu ne gre za statistike, tu gre za prava resnična življenja. Rada bi pa tudi zastavila neko vprašanje. Pri nekaterih programih imamo roke, naprimer eh, pobuda za zaposlovanje mladih in eh, če se ne dogovorimo za operativne eh, programe pravočasno, bo zelo malo časa za porabo teh sredstev in upam, da bo uh, mogoče pravzaprav uh, zagotoviti tudi fleksibilnost pri času za porabo uh, denarja. Na ta način bomo tudi pametno porabili denar za te uh, programe. Gospa Palnova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolege. Revizija večletnega finančnega okvira je zelo pomemben korak in ta razprava je tudi pokazala, da imamo konsens tako na ravni Evropskega parlamenta, kot tudi na ravni Evropske komisije. Eh, prenos sredstev je ključnega pomena za novo programsko obdobje in to je tudi povezano s prezadevanjem Evropske unije, da vzpostavi bolj eh, konkurenčno in uspešno ekonomijo. Dogovor eh, glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 je privedel do zamude pri operativnih eh, programih za eh, investicijske eh, sklade, torej to za investicijska sredstva, torej tu imamo seveda vpliv na države članice, mi potrebujemo sredstva za rast in tudi delovna mesta, vse države članice morajo biti v istem položaju, ko gre za pomoč iz Evropske unije. In zaradi tega se povsem strinjam s komisarko Gergijovo, da bi Evropska komisija morala eh, bolj tesno sodelovanje z državami članicami in tudi regijami in to bo tudi prispevalo k uspešnemu eh, izvajanju programov, saj se bodo lahko uporabila vsa razpoložljiva sredstva. Regije in države članice ne smejo zgubljati časa, ekonomski razvoj potrebuje pomoč. Kocolino. Gospa Kocolina. <clears throat> Gospod Kocolina. No seveda eh, tu um, govorimo o zamudah inštitucij, tako um, Evropske unije, kot tudi nacionalnih in regionalnih. To um, mora imeti posledice tudi za nadaljno načrtovanje takšnih programov. Moramo predvsem poskrbeti za dobro kakovost uh, porabe denarja. Uh, gre vedno za um, obveznosti in za plačila. Torej, po tem glasovanju uh, eh, moramo sodelovati s komisijo, da bomo hitreje delovali eh, pri trih vprašanjih. Eh, hitrejše sprejemanje nacionalnih in regionalnih programov, več eh, pozornosti tem dejavnostim in eh, moramo pre pričiti, da bi vire namenili za porabo samo v enem letu in če poteče leto, da ti viri niso več na razpolago. In tretjič, komisija mora postati bolj aktivna, mora imeti več možnosti, da sprejema pobude, da je aktivn partner eh, napram nacionalnim in regionalnim partnerjem in da eh, tudi, če je potrebno malo spremeniti zakonodajo, eh, če bi na ta način lahko bolje uporabili eh, denar za programe. Vioti. Hvala, gospod predsedujoči. Danes gre za glasovanje o tehnični eh, prilagoditvi, eh, ki izhaja iz zelo precizne politike. Če eh, bi svet bil manj trmast v pogajanjih o proračunu ob koncu zadnjega mandata, bi nam uspelo pravočasno zaključiti ta večletni finančni okvir in več programov bi lahko danes izvajali in ne bi imeli danes 21 milijard evrov, ki niso bili porabljeni. Torej, zato je dobro, da prenesemo ta sredstva na leto 2015, ampak eh, samo ta zdrava pamet ne zadostuje več. Ne moremo, eh, torej moramo videti, da ta instrument eh, očitno ni primiren. Večletni finančni okvir je predviden za vse politike Evropske unije. V Italiji je pred nekaj dnevi se porušil nek stebr, nek stebr mostu in potem eh, je rekel župan, da ne bodo samo obnovili tega stebra, temveč cel most. Želim opozoriti tako svet kot tudi komisijo, da ob koncu um, ob koncu eh, prejšnjega mandata smo u, izvedli naknadno revizijo večletnega finančnega okvira in to je treba opraviti prej in to mora biti zelo poglobljena analiza. Um, um, in mogoče lahko pri tem pomaga tudi finančni minister Italije, gospod Delarijo. Gospa Tapardel, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolege. Tu imamo pomembno poročilo za dobro delovanje držav članic in programov v državah članicah spremembe eh, večletnega finančnega okvira eh, morajo seveda eh, ustrezno vplivati tudi na eh, države članice in prenos sredstev, ki eh, jih v preteklem letu niso porabili, eh, je treba tudi prenesti 21 milijard. To poročilo mora biti sprejeto zaradi tega, da bodo na voljo vsi eh, skladi sa sredstva za operativne programe. Eh, to je pomembno tudi za ustanavljanje novih delovnih mest za mlade in za eh, krepitev socialne kohezije. Pomembno je predelati programe znotraj eh, večletnega finančnega okvira, kajti kakovost programov ni eh, proporcionalno so razmerna z sredstvi, ki se izplačajo za določene operativne dele. To pomeni, da moramo imeti tudi neko socialno Evropo, kjer se odpravljajo socialne razlike. Uh, Gospod uh, Perinski, uh, kolegice in kolegi, sprememba večletnega finančnega okvira je potrebna zaradi eh, zamud um, pri sprejemu novega eh, večletnega finančnega okvira zaradi sprejetja novih operativnih eh, programov v letu 2015 morajo države članice porabiti sredstva, ki so sicer bila predvidena za dve leti in sicer za leto 2014 in 2015. 2015 je pravzaprav tudi zadnje leto, kjer lahko porabijo sredstva predvidena za prejšnje programsko obdobje. Vse to prinaša velik pritisk na vse eh, odgovorne organe, ki morajo spoštovati zahteve za porabo sredstev in zaradi tega lahko pride eh, do večjega števila kršitev pravil in eh, zaradi tega se lahko tudi zahteva vračanje denarja. E, mislim, da je treba eh, zagotoviti dovolj časa za pripravo in izvajanje e, proračunskih pravil. Hvala lepa. Gospod Von. Eh, hvala lepa. Naj se zahvalim tudi poročevalcema za eh, poročilo. Tu sta izpostavila, da je ob koncu prejšnjega leta samo majhen delež eh, operativnih programov bil že sprejet in nam je uspelo novembra sprejeti naš operativni program in sedaj že Nekatere države pravzaprav eh, financirajo projekte. V Združenem kraljestvu to ni uspelo, tam se še vedno niso dogovorili glede operativnih programov in to ima seveda posledico za vse, za tiste, ki želijo predlog, predlagati nove projekte, pa tudi za uh, tiste, ki želijo nadaljevati uh, eh, z že sprejetimi programi. Uh, In to ima seveda velike posledice za vse in zaradi tega je tako pomembno, da parlament popovdan sprejme spremembe, zato da se prenese denar, da lahko financiramo projekte po Evropi. Prosim komisijo naj pritiska na države članice in prosim tudi države članice naj zagotovijo, da se eh, operativni programi sprejmejo čim prej. Eh, hvala lepa, gospod Sand. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Mi smo izjavili, da je potrebno več investicij tudi za oživljanje gospodarstva v Evropi. Eh, dejstvo pa je, da se milijarde eh, iz evropskega proračuna ne porabljajo. 21 milijard evrov je ostalo iz različnih skladov. Dejstvo je, da če bi nacionalne vlade upravljale s temi skladi, bi bila absorpcija bistveno večja. Eh, postopek eh, je eh, kompliciran in zaradi sofinanciranja in metod, ki se uporabljajo, prihaja pri zamud pri izvajanju projektov. Vendar ta problem obstaja v Evropske unije od samega začetka. Človek bi upal, da bomo poiskali po krizi bolj učinkovite rešitve za porabo tega eh, denarja. Vendar zgodilo se je nasprotno. Imamo občutek, da se preveč eh, uporabljajo pravila eh, za preprečevanje državne pomoči tudi pri predlaganju projektov. Torej, dejstvo je, eh, da je pot eh, v PK utlakovana z dobrimi nameni. Gospod Liberacki.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 Na eni strani sem vesel, da ne izgubljamo denarja, vendar to, to zagotavljamo v zadnjem trenutku, kratko pred 1. majem. Po drugi strani pa sem vesel, da je do tega vendarle prišlo. Moramo pa vedeti, kje so razlogi za to, da je nastala takšna situacija ali je mogoče zamenjava komisije prispevala k temu, ali je to krivda komisije. Seveda je dejstvo, da se je spremenila sestava komisije in to je vodilo do določenih zamud. Po drugi strani pa si moramo ogledati tudi države članice. Ali so države članice mogoče preobremenjene? Um, tudi kar zadeva zadnjo programsko obdobje 2007 do 2013, mogoče bi lahko to obdobje bolj podrobno analizirali. Pa še vprašanje komisarki. Po mnogih letih izkušenj bi si predstavljali poenostavitev teh pravil, gospod Curinjo. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, ta eh, predlog naj prenese sredstva v leto 2015 eh, in sicer zaradi poznega sprejetja uredbe 2014. To je pozitiven predlog, ki ga moramo podpreti. Komisija je tudi rekla, da želi sodelovati z nacionalnimi organi in teritorijalnimi skupnostmi tako, da bodo ta sredstva uporabljena za trajnostni razvoj in za odpravljanje odpravljanje neravnovesi. Vendar ne smemo pozabiti eh, pra griha, eh, ki je v pripravi tega večletnega finančnega eh, okvira. Države članice potrebujejo v času kriz finance, investicije in ne more biti tako, da ni nobenega manivrskega prostora v tem upravnem okviru. Na portugalskem je tako, da je um, um, šele, šestna, šele 16 mesecev po uveljavitvi večletnega finančnega sporazuma se lahko steka denar res v gospodarstvo in upam, da bodo sredstva zdaj res pravilno uporabljena in da ne bodo izgubljena. Sedaj pa smo pri eh, postopku catch the, catch the eye. Najprej je na vrsti gospodarstvo. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Torej, pozdravljam namen komisije, da bo sodelovala z nacionalnimi organi in da bo uporabila vse razpoložljive ukrepe za sprejetje tega programa eh, in tudi, da se izrekamo za to spremembo uredbe sveta, da glede eh, večletnega finančnega okvira 2014 do 2020. Torej gre za teritorijalno socialno kohezijo, gre tudi za ohranjanje naravnih virov in za ta namen mora biti porabljen ta denar. In upam, da se ta sredstva ne bodo uporabila v drugi, druge namene ta um, revizija je seveda tudi pomembna za razvoj podeželja. V nekaterih državah članicah še ni sprejet program razvoja podeželja in še niso mogle uporabljati sredstev iz uh, sklada za razvoj podeželja. Eh, razvoj Evrope je odvisen od tega. Če želimo, da ljudje živijo na podeželju, moramo zagotoviti socialno in komunalno infrastrukturo, kajti in tudi zaposlovanje v kmetijstvu, v turizmu in tudi na drugih področjih, ki omogočajo prihodek ljudem, ki tam živijo. Uh, gospod Kaputo. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je ta projekt uredbe sveta za večletni finančni okvir 2014-2020, da ga mora ta parlament sprijeti. Gre za pomemben korak za eh, v novem programskem obdobju eh, kohezijske politike. In to bo koristilo predvsem državljanom in državljankom. Eh, evropski socialni skladi so predvsem vir investicij in zato je treba sredstva uporabiti hitro in učinkovito. Um, rast in zaposlovanje, to so cilji, ki ostajajo visoko na agendi Evropske unije. Revizija finančnega okvira 2014-2020 je torej treba e, uresničiti novo programsko obdobje je že um, bilo priča preštevilnim zamudam. Uh, in ko misija mora bolj aktivno sodelovati z državami, članicami in regijami in zagotoviti za kakovost projektov in za poenostavitev teh um, postopkov, tako da bomo res lahko učinkovito uporabili vsa sredstva, ki so na voljo. Um, gospod Marijas, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Um, um, strinjam se s premembo večletnega finančnega okvira 2014-2020. Gre predvsem za operativne programe. Tako eh, bomo lahko izvajali programe in jih financirali iz strukturnih skladov. S tem bo zagotovljena rast in se bo spodbujalo zaposlovanje. Ravno v Južni Evropi, v Grčiji, ki eh, je izkrbavila zaradi memoranduma in razen tega lahko um, izvajamo razvojne projekte preko sklada za um, kmetijske um, oziroma za razvoj podeželja, pa se lahko pomaga tudi eh, tistim, ki so utrpeli škodo zaradi poplav. In razen tega lahko preprečimo, da Eh, smo bolje, ko, oziroma lahko smo bolje, ko um, tudi na valu beguncev, kajti Grčija je vedno bolj v situaciji kot Lampedusa. Da bi ti programe res lahko izvedli, ki jih potrebuje Grčija, da bi um, premagala to politiko upnikov in zato je pomembno, da to sprejmemo. Eh, torej, na tako prvi pogled gre samo za tehnično vprašanje, eh, za pravno spremembo ampak pravzaprav gre za ključno politično odločitev. In kakšna je to eh, ključna politična odločitev? In sicer vpraš gre za vprašanje verodostojnosti Evropske unije. Ne moremo si dovoliti, da se znajdemo v situaciji, da imamo 21 milijard evrov Eh, obljubljenih, obljubljenih dodeljenih sredstev, ki pa že več mesecev in eh, let niso izplačana. Tisti, ki najbolj verjamejo v Evropsko unijo in ki se potegujejo za ta sredstva, na ta način izgubljajo zaupanje, da to, kar delamo. Zato se strinjam s tistimi, ki so govorili pred mano, ampak jaz sem predvsem eh, človek izkušen, ki je sodeloval pri približno 200 projektih in zato moramo poenostaviti eh, postopke za pridobitev sredstev EU. To je absolutno potrebno. Gospod eh, Jegas. Hvala. Pozdravljam predvsem mehanizem prožnosti, eh, ki omogoča porabo sredstev iz 2014 pozneje, ampak to je bilo pravzaprav predvidljivo zaradi zelo Eh, okornih postopkov in dolgih postopkov. V skupni kmetijski politiki je prišlo do zamud pri prošnjah eh, za eh, premijo na kmetijo. Pri tem je treba upoštevati, da je večletni finančni okvir pravzaprav v nasprotju s socialno koherentno Evropo. Ne moremo priklicati dovolj sredstev, da bi premagali socialna neravnovesja in tudi ne razumemo,

Ja, se bien, allora euh, vous parlerez la prochaine. Prvi torej, boste govorili kot naslednji, eh, gospa, gospod Franzulika. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, želim eh, podpreti predlog spremembe večletnega finančnega okvira eh, za 2014 do 2020. Ta predlog bo imel pozitivne posledice za novo kohezijsko politiko, ki bo bistvenega pomena za evropski razvoj in za okrivanje po krizi. Nova politika nudi pomoč eh, inovativnim podjetjem MSP-jem, ustvarja trajnostna delovna mesta, izboljšuje kvalifikacije, se bori proti revščini, spodbuja socialno pravičnost omogoča dostop do širokoposlovnih eh, povezav, infrastruktur in predvsem spodbuja tudi uporabo obnovljivih virov energije. S tem um, želimo vzpostaviti nove prometne povezave in um, obremenitve za javno upravo se upravljajo. Vse to odpravljajo. Tu je treba zagotoviti čim prej. Za podporo rasti in zaposlovanja. Upam, da bodo programi izvajani čim prej in da so eh, izračuni komisije pravilni in da bo eh, povišanje teh plačil zadostovalo. Gospod Grapini, gospa Grapini. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Želim se zahvaliti poročevalcem in jim čestitati eh, k delu v odborih tega eh, parlamenta. Eh, brez dvoma je treba spremeniti večletni finančni okvir. Če, ko bomo glasovali za to, bomo s tem prevzeli odgovornost. Sedaj pa je žogica pri komisiji. Gospa pred komisarka, verjetno veste, kakšne težave smo imeli med leti 2007 in 2013. Postopki so bili prekomplicirani, preveč birokracije, previsoki stroški, velike zamude pri eh, plačilih. Bila sem v romunski vladi in poznam problem z druge strani in če ne boste ponostavili tih postopkov, bomo čez dve leti razpravljali o čisto istih težavah. Investicijski sklad naj bi prinesel sabo tudi pozitivne učinke in odpravil razlike med regijami. Ne morem se strinjati s tem, kar ste nam, nam povedali vi in kar je povedal gospod Runk, Junker, da se ne bodo uporabili regionalni kriteriji. Se prihajate iz države, kjer se ve, kaj je potreba po investicijah, morate upoštevati tudi regionalne posebnosti in kateri kriteriji so pomembni za izbor regij in strokovnjakov, kajti ta denar naj se uporabi tako, da bomo zmanjšali razlike med regijami. Uh, vložile sem predlog spremembe in upam, da bodo tudi strokovnjaki podvrženi parlamentarnemu nadzoru 2014-2020. Upam, da bomo dosegli boljše rezultate. Gospa podpredsednica komisije Georgijeva, beseda je vaša. Hvala. Gospod predsedujoči, eh, najlepša hvala vsem, ki so spregovorili v tej razpravi in ki so podprli. Um, Eh, ta predlog in se izrekli za to, da se glasuje za. Samo nekaj odgovorov na eh, pripombe in eh, tudi nekaj odgovorov na neposredno vprašanje komisiji, najprej kar zadeva občinek na plačila. Po našem mnenju bo to možno obvladati in sicer na um, osnovi um, preteklih profilov plačevanja in tudi zaradi kriz pri plačevanju, ki smo jih imeli, mislim, da smo se naučili dobro sodelovati z državami članicami, tako da imajo tudi boljše projekcije teh plačilnih schem in lahko strukturiramo plačila na bolj um, previden način um, in zanesljiv način. Um, Mm, nekateri so vprašali, ali obstaja tveganje, da države članice ne bodo mogle uporabiti tega denarja. Uporabi se pravilo N plus 3 in to pomeni, ko so prevzite obveznosti, je potem določen čas, da se izvede program, ki je bil sprejet in ta čas je več kot Je tri leta več, kot jih imamo v večletnem finančnem okviru. Torej, to je možno. Če se programi sprejmejo letos, nekateri bodo sprejeti zgodaj naslednjega leta. Vsi skladi, eh, pri katerih so bile prevzete obveznosti, se lahko uporabijo za to. In razen tega smo se res naučili lekcije iz plačilnega krča in sicer kako bolje um, um, obravna, obvladovati ta, to razmirje med eh, prevzetimi obveznostmi in plačili. Ni, ne, torej moramo seveda se naučiti eh, živeti z eh, reduciranimi proračuni in zato gre tudi za kakovost porabe denarja in ne samo za porabo samo. Druga točka se nanaša na poenostavitev. Jasno sem slišala eh, vse, ki so povedali, da potrebujemo bolj enostavna pravila. Tako da um, um, um, se obremenitve zmanjšajo. Um, za komisijo je to velika prednostna naloga in pozivamo tudi parlament, da z nami sodelujete in da ne dodajamo novih kontrolnih določb, če niso potrebne če ne prinašajo dodane vrednosti. Vendar tudi pozivam države članice, kajti države članice imajo včasih bolj zapletena pravila in če predlagamo poenostavitve, to kljub temu ne funkcionira. Vsi moramo torej sistematično delati na implementaciji programov. Tretja stvar pa je torej, um, korist, ki jo imamo od tega denarja. Nekateri pravijo, vrnimo ta denar enostavno državam članicam. Jaz želim govoriti z govorico dejstev. Um, kohezija naj um, koristi predvsem eh, upravičenkam, pa tudi evropskemu gospodarstvu v celoti um, uporaba sredstev iz kohezijskega sklada v prejšnjem obdobju, to je eh, vodilo do rasti v kohezijskih deželah. Um, 2,1 odstotka v Latviji, 1,8 odstotka v Litvi, 1,7 odstotka na Polskem. To so dodana delovna mesta, pa tudi večja kupna moč za kupovanje dobrin in storitev iz drugih držav. Pa še eno dejstvo um, um, imamo zelo zanimivo poročilo Golden Growth o Evropski uniji, ki pravi, da smo si izmislili najboljši stroj konvergenčnosti na svetu, ki omogoča da se regije iz regij srednjih prihodkov razvijajo v regije z visokimi prihodki in to na za impresivni način um, torej in ve, veliko regijam je uspel ta preskok. Um, in v tem poročilu je obravnavanih um, 200 držav um, in veliko, teh držav, veliko teh držav je iz Evropske unije, druge pa so države, uh, ki pridobivajo nafto v glavnem. Torej mi smo uh, v stanju, da rastemo ne da bi se odpovedali demokraciji, človekovim pravicam ali socialnemu vključevanju in ne da bi odkrili eh, nafto. No, to bi se mogoče sicer želili, ampak eh, z ozirom na podnebne spremembe je mogoče bolje, da ne. Sedaj pa zadnje besede o umestnem pregledu. Razumem vas eh, in to je zelo pomembno, kar ste rekli. Um, um, Um, seveda moramo preverjati, ali večletni finančni okvir še vedno upošteva prednostne naloge, um, ki um, so e, vsebina. Če pa je potrebna revizija, bomo predlagali tako revizijo. Želim pa udariti, da bomo uporabili ta inštrument um, prožnosti predvsem pri obveznostih in sodelovali bomo seveda s parlamentom, s proračun, odborom za proračun in proračunski nadzor, tako da bomo najbolje uporabili denar eh, davkoplačevalcev za eh, to, da izboljšamo gospodarstvo, kar spet koristi ljudem. Hvala. Eh, gospa Toma. Želite morda še kaj dodati? Beseda je vaša. Da, hvala, gospod predsedujoči. Želela sem se za, zahvaliti tistim, ki so podprli ta dokument. Kot ste videli, gospa komisarka, velika večina tega zbora podpira naše preloge. Hvala tudi komisarki za pojasnila. Kljub temu, da uh, nas morate zapustiti. Hvala za vaša pojasnila. Govorili ste o plačilih. Eh, brez dvoma se bomo ponovno srečali, ko bomo govorili o reviziji, o kateri ste govorili, reviziji, ki ne bo zgolj tehnične narave, ampak tudi politične narave. Tomas,